podjetij. Tukaj bomo imeli dve poročili. Najprej poročilo gospoda Otmara Karasa, dostop do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v, in, v Uniji kapitalskih trgov. Potem pa še imamo tukaj eno poročilo, o katerem bomo tudi razpravljali. Gre za poročilo gospoda Krasnodevskija, kako najbolje izkoristiti potencial MSP-jev. Gre torej za dve zelo pomembni poročili na to temo in za začetek bi dala besedo obima poročevalcema. Gospod Karas, izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Začeli bomo z razpravo o poročilu o financiranju MSP-jev v povezavi z Unijo kapitalskih trgov. Prav zato vas prosim, da razmislite o tem, kako bo Unija kapitalskih trgov obravnavala MSP-je. Majhna in srednje velika podjetja morajo imeti dostop do teh eh, kapitalskih sredstev. Kapitalski trgi v Evropski uniji morajo služiti realnemu gospodarstvu. Majhna in srednje velika podjetja so ključen del našega gospodarstva v Evropski uniji. Prav zato je dostop MSP-jev do finančnih eh, sredstev pomembna točka na naši politični agendi in to moramo tudi podpreti ter še okrepiti. MSP-ji so v Evropski uniji zelo raznoliki. Razlikujejo se po svojih poslovnih modelih, po velikosti, po finančni strukturi in tudi po pravni obliki. Dostop MSP-jev do finančnih sredstev mora biti omogočen na vseh stopnjah razvoja podjetja. Bančna finančna sredstva so še vedno pomemben vir financiranja za MSP-je in prav zato potrebujemo sprostitev bančnih kreditov za MSP-je. Tukaj moramo dodelati strategijo in jo podaljšati. Tudi sam sem sodeloval pri regulaciji bank leta 2013 in takrat sem prosil za to, da se omogoči boljše, ugodnejše pogoje za izdajo kreditov MSP-jem. Zahtevamo, da se bo ta faktor podpore še dodelal, izboljšal in da se bo ta možnost podaljšala. MSP-ji namreč niso razlog naše finančne krize in prav zato je ključnega pomena, da podaljšamo ta, to podporo in jo izboljšamo. To je samo pravično. Na tak način bomo lahko ukrepili in nadaljevali gospodarsko rast. Poročilo ima 41 strani in nekakšna osrednja linija je to, da moramo ustanoviti nekakšno eh, informacijsko točko vse na enem mestu v vsaki državi članici postopki za ustanovitelje podjetij morajo biti bolj preprosti. Vsako podjetje mora imeti možnost, da lahko na enem mestu opravi vse od ustanovitve do financiranja. Še ena zahteva pa je to, da se ustvari centralna baza podatkov, v katero lahko MSP-ji vnašajo svoje projekte in potrebe po financiranju. Na tak način bi poenostavili dostop do do naložb, naložbeniki investitorji bi lažje stopili v stik z MSP-ji, ki jih zanimajo. Poleg tega pa mislim, da bi morali ustvariti tudi programe in projekte, ki bi povečali finančno pismenost pri mladih podjetnikih. Samo tisti, ki razumejo podlage v eh, ekonomiji, si lahko upajo poskušati novo, in eh, se, so pripravljeni prevzeti tveganje, naprimer, novih finančnih inštrumentov. V teh 41 straneh predlagamo, da se Unija kapitalskih trgov osredotoči na MSP-je. Poleg tega moramo podaljšati te eh, kreditne možnosti za MSP-je in jih okrepiti ter seveda poenostaviti vse postopke za MSP je od ustanovitve do financiranja v eh, mestu, vse na enem mestu. To prosim, da podprete. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa še poročevalec drugega poročila, gospod Krasnodebski, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Rad bi se zahvalil poročevalcem v Senci za zelo dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. mislim, da smo imeli skupne cilje pri pripravi pomembnega poročila. Jasno je, kako pomembni so MSP-ji v evropskem gospodarstvu. Več kot 90 odstotkov evropskih podjetij se lahko umesti v majhna in srednje velika podjetja. Prav zato imajo tako pomemben vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest in prispevajo k povečanju zaposlovanja v zadnjih letih leta 2015 smo imeli 71 odstotkov delovnih mest v nefinančnem sektorju, ki so bila v MSP-jih. Tako parlament kot tudi komisija sta že večkrat prevzela pobudo in poskušala pokazati, kakšen je razvoj trga, ki ga pokrivajo MSP-ji in kakšno rast tukaj beležimo. Danes govorimo o financiranju MSP-jev predvsem um, na kapitalskih trgih. Še vedno pa se MSP-ji srečujejo z velikimi težavami in ovirami. Njihova možnost, da ustvarjajo delovna mesta, še ni dovolj izkoriščena in pogosto se znajdejo v neenakem položaju v primerjavi z velikimi podjetji in še posebej v primerjavi z multinacionalkami. Kar se tiče položaja MSP-jev v posameznih državah članicah, tukaj uh, smo se zamislili glede tega in zaradi tega smo se odločili pripraviti to poročilo. Pogosto se zgodi, da MSP-ji postanejo žrtve nestabilne zakonodaje, nepravičnih sod na sodišču ali prevelike skrbnosti v uh, davčnih uradih. velika podjetja imajo tukaj veliko, veliko prednosti v primerjavi z MSP-ji. Prav zato mislim, da moramo upoštevati vpliv teh podjetij na naše gospodarstvo. Ta način enaki ukrepi za vse v bistvu predstavlja diskriminacijo zopr MSP-je. Prav zaradi takšnega postopanja imajo velika podjetja veliko prednosti in privilegiran položaj, saj imajo več sredstev. Majhna podjetja imajo tukaj največ težav, prav v primerih, ko so uprave polne birokratskih ovir in v primerih, ko so upravni postopki predragi, da bi si jih majhna podjetja lahko privoščila. Poleg tega imajo majhna podjetja tudi manj kadrov, ki pogosto nimajo primernih veščin za vsa ta področja. Določeni poklici so postali preveč akademski in zato ni dovolj poudarka na profesionalnih strokovnih veščinah. Najbolj pereče stanje vidimo predvsem v centralnih in vzhodnjeevropskih regijah, kjer vladajo multinacionalna podjetja, pa seveda tudi v Južnji Evropi, kjer je fiskalna konsolidacija zelo otežila finančno stanje in ošibila domače trge. Periferne države pa imajo pomankanje mladih, izobraženih, saj prihaja do bega možganov, ki predstavlja velik problem za te regije. Potrebujemo enake pogoje za vse. Najlepša hvala. Prosim, da zaključite. Najlepša hvala. Gospod Dobrovski, si izvolite. Spoštovana predsedujoča, poslanci in poslanke. Prioriteta Evropske komisije je to, da spodbudimo ustvarjanje delovnih mest in rast. MSP-ji so seveda tukaj ključnega pomena. Veseli me, da imamo priložnost, da se pogovorimo o dostopu MSP-jev do kapitalskih trgov. To je pomembno, da eh, podjetja pridobijo finančna sredstva, in na tak način okrepijo uh, unijo. Zahvalil bi se poročevalcema gospodu Karasu in gospodu Krasnodebskiju, pa tudi poročevalcem v Senci, ki so se posvetili oviram, ki eh, se zastavljajo MSP-jem in predlagali ukrepe. Danes je komisija pripravila sporočilo o uniji kapitalskih trgov. Še vedno smo zavezani, da izboljšamo situacijo MSP-jev in želimo spodbuditi gospodarsko rast ter povečanje delovnih mest. Pripravili smo kar nekaj ukrepov, ki bi lahko pomagali MSP-jem. To vključuje naprimer eh, režim prospektov, ki bo izboljšan, poleg tega pa bodo podjetja lažje dostopala do javnih ter kapitalskih trgov. Kar se tiče realnega gospodarstva, tukaj potrebujemo eh, standardizirane in varne ukrepe. Poleg tega smo uh, izboljšali tudi sklad za socialno podjetništvo in podobno, tako da bomo spodbudili naložbe v gospodarsko odgovorne naložbe. Kar se tiče uredb UEK in ESF, pa tudi eh, uredbe za prospekte, vse to bomo pregledali in uh, veselimo se sprejetja teh. Uh, zakonodajnih aktov, naša prioriteta pa so ukrepi na področju unije kapitalskih trgov. Obstaja velik potencial, da poglobimo naše kapitalske trge, izboljšamo konkurenčnost in našim podjetjem dajemo gotovost, zato da bo lahko izbrali nove instrumente. Želimo se posvetiti preferencialni obravnavi določenih podjetij, predvsem kar se tiče davčnih stopenj, Poleg tega pa želimo tudi izboljšati finančne storitve za potrošnike in prestrukturirati dolgove podjetij in tako naprej. Pripravili bomo predlog glede eh, postopkov eh, bankrota in eh, podobnih postopkov. Letos poleti se bomo začeli tudi posvetovati glede tega, kako bi lahko izboljšali situacijo na trgu pokojnin. Razmislili bomo o različnih možnostih, tudi o tem, kako bi lahko pripravili novo zakonodajo. Komisija bo kmalo pripravila poroč, eh, predlog o prestrukturiranju trga. Poleg tega želimo biti tudi bolj pogumni na določenih področjih. Kaj lahko še storimo, da promoviramo trajnostne finance? Komisija je pripravila skupino strokovnjakov, ki bodo pripravili bolj celostno strategijo glede trajnostnih financ ustvariti želimo okolje, kjer bomo lahko imeli um, varne ukrepe po vsej Evropski uniji. Poleg tega želimo povišati finance, ki bodo na volje različnim podjetjem, tudi MSP-jem. To bo temeljilo na dobrem delu, ki je bilo že opravljeno znotraj Evropskega sklada za strateške naložbe. Znotraj EFSI-ja je bilo opravljenih več kot 200 sporazumov z posredniki, in eh, tukaj to koristi več kot 200 tisoč MSP-jem po vsej Evropi. Bančni krediti so najpomembnejši vir financiranja za MSP-je in to bomo vsekakor spodbudili in to bo v novi direktivi in uredbi za kapitalne zahteve. Potrebujemo pa unijo kapitalskih trgov in to bolj kot kadarkoli prej, zato bomo pospešili naše delo. V poročilu gospoda Krasnodebskija piše, da potrebujemo boljše okolje za zagonska podjetja in MSP-je. Poleg tega moramo podpreti tudi strukturne sklade. Agenda za nove veščine se želi bolje povezati z podjetniki, tudi z MSP-ji. Podpreti moramo inovativna zakonska podjetja, res je. Istočasno pa mora biti ta sektor pomemben in eh, dostopen tudi za podjetnike zapostavljene skupine. Komisija se strinja z vami, da je samo zaposlenost eh, nekaj, kar ne bo rešilo vseh težav in da moramo razmisliti o tem, kako ustvariti nova dobra delovna mesta. Potrebujemo gospodarstvo, ki bo zagotavljalo produktivna delovna mesta za zaposlene. Tukaj moramo uporabiti tudi Evropsko platformo za neprijavljeno delo pripravljamo tudi nov stebr za socialne pravice, v katerem bodo različni projekti in to si zasluži našo pozornost. Tako, sedaj pa se že veselim zelo zanimive razprave. Najlepša hvala. Preden začnemo z razpravo, bomo prisluhnili posameznim predstavnikom odborov. Najprej predstavnik odbora o proračunu, gospod Kužmjuk, izvolite. Najlepša hvala, gospod komisar. Rad bi se osredotočil na nekaj naslednjih točk. Majhna in srednje velika podjetja so odgovorna za več kot 50 odstotkov BDP-ja v Evropski uniji in 70 odstotkov delovnih mest. Seveda se med seboj razlikujejo, obstajajo zelo majhna, pa tudi srednje velika. Delujejo na podlagi različnih poslovnih modelov, to je res. Tretji najpomembnejši, oziroma najpomembnejši vir za MSP-je so bančni krediti. In to je zelo pomembno. So pa zelo uh, raznoliki, torej ti bančni krediti so imajo različne obresti. Pri financiranju MSP-jev najdemo pomembne priložnosti tudi v Uniji kapitalskih trgov in v programu COSME. Komisija je pred kratkim namenila 200 milijonov zlotov več za program COSME in to je pomembno. Hvala. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Zanima me, ali je gospod Žulov tukaj. Zgleda, da ne. V tem primeru ne bomo prisluhnili odboru za regionalni razvor. Sedaj pa gospod Morgano v imenu odbora za kulturo in izobraževanje. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Slišali smo že, da so mala in srednja podjetja gonilo evropskega gospodarstva. Med temi so tudi MSP-ji iz kulturnih in ustvarjalnih področji, ki, ki imajo izredno pomembno vlogo pri spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti. E, ta podjetja predstavljajo 24,5 odstotkov evropskega gospodarstva in e, Uh, zaposlujejo 6 milijonov oseb. To je približno uh, toliko kot tudi v bančnem sektorju in to so tudi predvsem mladi ljudje od 15 do, do 30 let. Um, Ta podjetja imajo teste vizi s svojim okoljem in zato jih je težko preseliti. Imajo pa zelo malo materialnih sredstev in težave pri dostopu do finančnih sredstev ter do posojil. E, zato potrebujemo specifične rešitve za nje, še zlasti v tem obdobju digitalnih tehnologij, saj lahko le na ta način e, mikropodjetja ter mala in srednja podjetja razvijajo svoje delovanje, ter eh, predvidijo primerne rešitve eh, tudi na področju eh, zaščite intelektualnih pravic. Hvala. Najlepša hvala. Tako sedaj pa dajem besedo gospe Nirjada v imenu odbora za proračun. Najlepša hvala, predsedujoča. V tem poročilu je kar nekaj zelo dobrih točk, ampak eh, tukaj ni govora o različnih potrebah MSP-jev in to me žalosti. Kot vemo, je bil sektor MSP-jev zelo prizadet zaradi finančne krize. Od leta 2008 naprej je bilo tukaj premalo storitev za podporo MSP-jem. In to ni pravično, glede na to, da velika multinacionalna podjetja dobivajo davčne olajšave. Seveda govorimo o Appleu in o davčnem dogovoru oziroma sporazumu, ki so ga imeli z irsko vlado. Unija kapitalskih trgov tukaj ni odgovor. Potrebujemo več inicijativ za razvoj podjetniških veščin in na tak način lahko morda izboljšamo stanje v tem sektorju. Dostop do kreditov bi moral biti omogočen brez ovir za MSP-je. MSP-ji so namreč temelj našega gospodarstva, saj eh, omogočajo lokalni gospodarski razvoj in ustvarjajo delovna mesta. Najlepša hvala. Iščem gospoda Novakova, ampak mislim, da tudi njega ni v dvorani. Mislim, da smo vsi že malo utrujeni, tako da smo zaključili z mnenji odborov. Nadaljevali bomo z govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospa Klune, izvolite v imenu JLS. E Dve minuti imate. Yes, thank you. Thank you. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila gospodu Krasnodebskiju, poročilu, poročevalcu te, v tem primeru. Imeli smo zelo dober odnos z poročevalci v senci ter se dobro dogovorili glede tega poročila. Lepo je vključil naše predloge v besedilo. Ključno je, da podpori, podpremo MSP-je in zagonska podjetja. Zagotoviti moramo, da zagonska podjetja ne prezremo, ko pripravljamo pravila za podporo. To je zelo pomembno. MSP-ji so neizmerno pomembni za evropsko gospodarstvo. V Evropi zaposlujejo 90 milijonov ljudi. In jasno moramo izpostaviti, da multinacionalke uspodbujajo ustanovitve MSP-jev, namreč MSP-ji jim, jim ponujajo storitve in eh, posamezne podizdelke, torej tukaj je pomembna sinergija in MSP-ji igrajo pomembno vlogo tudi v tem okviru. V poročilu pišemo, da se želimo manj birokracije in eh, manj upravnih ovir pri ustanovitvi MSP-jev. Kaj to pomeni? Boljša zakonodaja je potrebna, ne pa več zakonodaje. Poleg tega si ne želimo izjem v zakonodaji. Ne, vsa podjetja morajo imeti eh, pravila, Pravila so pomembna, ampak kot že rečeno, potrebujemo pametnejšo zakonodajo. Kot vemo, želi komisija znižati upravno breme za MSP-je in danes vas želimo spomniti, da to res storite. Ustanovitev podjetja mora biti cenejša in bolj preprosta. Dostop do vladne pomoči pa bolj preprost. Vemo, da je delovna sila velik strošek za podjetja ampak zaposlovanje je zelo pomembno, tudi v MSP-jih. Prav zato tukaj ne smemo zniževati stroškov za zaposlovanje, glede na to, eh, da je to pomembno. Torej, ne smemo znižati stroškov zaposlovanja, vse to je potrebno upoštevati. Hvala. Kaj se nam kje piše, da so Simon? Najlepša hvala. Besedo ima gospod Simon, dve minuti, izvolite. President, um... Hvala, predsedujoča, in najlepša hvala tudi eh, poročevalcu gospodu Karasu, ki je pripravil zelo dobro poročilo. Hvala tudi za njegov pristop, v katerem smo zelo dobro sodelovali in mislim, da smo se strinjali glede, glede veliko različnih stališč. Strinjamo se glede tega, kaj so problemi in kako jih rešiti. Kljub temu pa se že desetletja ponavljajo enake razprave. V moji regiji obstaja 378 tisoč MSP-jev. Le 26 odstotkov teh uh, eh, MSP-jev pa ima zaposlene. To število se še manjša in uh, eh, 78 tisoč ljudi je brezposelnih. Torej, če bi ti MSP imeli možnost, da zaposlijo ljudi, bi hitro naredili uh, napredek pri zmanjševanju brezposelnosti. Zakaj do tega ne pride? Uh, Ja, verjetno zato, ker se banke sicer trudijo, želijo biti bliže svojim eh, uporabnikom, ampak mislim, da, morajo, da se morajo še zelo približati. Obstaja vzdušje, obstaja okolje, v katerem se bankam ne splača dajati kreditov. In to je potrebno spremeniti. Potrebujemo pameten pristop v javnem sektorju, ki bi uspodbudil naložbe. V moji regiji obstaja veliko primerov dobre prakse, ampak to moramo razširiti. Povečati moramo obseg takšnih ukrepov in tukaj moramo biti konsistentni. Potrebujemo točke, kjer bo vse na enem mestu, poleg tega moramo razdeliti in spremeniti možnosti financiranja, tako da tukaj ne, bo, ne bodo na voljo samo banke ampak potrebujemo tudi okolje, v katerem bo dajanje kreditov nekaj, kar se izplača, ampak ne samo zaradi gospodarskih eh, prednosti, ampak tudi zaradi tega, ker so trgi eh, tako privlačni in to mora storiti javni sektor. Eh, Najlepša hvala. Besedo ima gospod Ožok. Eno minuto imate, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospe in gospodje. MSP-ji so 90 odstotkov vseh podjetij in predstavljajo dve tretjini vseh delovnih mest v nefinančnem sektorju v Evropi. Poročilo povdarja, kako pomembno je, da diverzificiramo financiranje MSP-jev. Istočasno pa izpostavlja tudi, da potrebujemo več storitev in možnosti, ki spoštujejo administrativne in davčne zahteve tukaj. Tudi vloga bank je pomembna. Bančni krediti so namreč najpomembnejši vir financiranja za MSP-je. Podpora bi lahko bila na tem mestu zelo uspešna. Pročevalcu se zahvaljujem za to zelo dobro poročilo. Mislim, da v njem dobro opisujemo trenutno situacijo MSP-jev. Vseeno pa se mi zdi, da tako veliko število pod predlogo sprememb malce razvodeni to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Tako, gospa Dlabajova, dve minuti in pol, izvolite. Děkuji, vážená paní predsedajci. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani komisar, MSP so zelo pomembni zame. Tam sem namreč začela svojo kariero. Kot evropska poslanka se pogosto posvetujem z MSP-ji in jih vprašam za mnenje. Če jim želimo pomagati, jih moramo najprej vprašati, kaj oni menijo, kakšne so njihove potrebe. In naj nakratko predstavim moj seznam dobrih korakov naprej na tej poti. Prvič, bolj tesno moramo povezati diplomante in eh, podjetja ter potrebe podjetij pri izobraževanju podpirati moramo tehnične veščine. Drugič, komisija mora izdelati dobre in uspešne programe, kot je naprimer Erasmus. Na tak način bomo dobili mlade, ki bodo samozavestni in bodo imeli dobre veščine. Izgubili smo celo generacijo mladih in kaj takšnega ne smemo ponoviti še enkrat. Tretjič, Podpreti moramo zagonska podjetja in kreativne industrije. Več moramo storiti za to, da bodo naša podjetja digitalna in eh, usposobljena na tem področju. Zaposleni potrebujejo nove veščine. Poleg tega moramo poenostaviti evropsko zakonodajo o podpori in subvencijah. Poenostaviti moramo tudi pravila za dostopanje do financ v programih eh, obzorje 2020. Era, Kozme in podobnimi. Evropski projekti morajo biti v bistvu priložnosti za ta podjetja in ne ovira. Prav MSP-ji so namreč tisti, ki ustvarjajo dve tretjini delovnih mest v Evropi. Predstavljajo pomembno gonilno silo na področju inovacij in podjetništva. Uspešni MSP-ji so ključni pri gospodarski rasti v vseh državah, pa tudi v Evropi nasplošno. Učinkovita in sorazmerna pomoč za MSP-je mora biti naša prva prioriteta. Najlepša hvala gospodu Krasnodebskemu, Skiju. Veselim se že sodelovanja v prihodnosti in najlepša hvala za vse, kar ste storili za MSP-je. Hvala lepa. Tako, sedaj pa besedo dajem gospe. E Hvala, predsedujoča. Mala in srednja podjetja so gonilo evropskega gospodarstva. V moji regiji Galiciji 99,93 odstotkov vseh podjetij predstavljajo MSP-ji. Eh, eh, od tega 96 Eh, celih tri odstotke mikropodjetij. Ampak ta trpijo zaradi nelojalne konkurence, ki jo eh, pospešuje neoliberalna politika. Uh, Eh, vsa, večina sredstev se koncentrira v velikih multinacionalnih podjetjih, ki eh, plačujejo pa najmanj davkov. Če Evropska unija razmišlja o problemu eh, brezposobnosti, bi morala bolj podpirati mala in srednja podjetja in omogočiti tem podjetjem dostop do financiranja ter do posojil. Eh, poleg tega je bistvenega pomena, da se zaustavijo eh, mednarodni prostotrgovinski sporazumi, ki eh, niso uprit malim in srednjim podjetjem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kovbrn je naslednji. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa. Unija kapitalskih trgov bi morala olajševati naložbe, vam pa moram povedati, da se tu sprejemajo politike, ki bodo škodovale naložbam. Uloga obdavčevanja Apple na Irskem je dober primer tega. Podjetja, velika ali majhna, potrebujejo gotovost, posebej kar se tiče obdavčanja zdaj zahtevate, da Apple plača 13 milijard evrov. In Evropa je zdaj retrospektivno spremenila pravila glede državne pomoči, da koristi svoji agendi. Kakšna je ta agenda? Da se odvrača od enotnega trga, da se olajša izogibanje davkov in e, tako, da se izkoristi. Eh, svoboda ustanavljanja. Na dolgi rok gre za to, da bi se konkurenca povsem izkoreninila, eh, da sploh ne bi bilo več interesa, da bi se javne storitve učinkovite opravljale. Komisija za konkurenčnost v EU se zdaj uporablja za to, da se konkurenca ukine. Na dolgi rok bomo tako imeli manj učinkovite javne storitve, od Apple pa ne bomo imeli nič od tega denarja, ki, bo, ki ga morali plačati. Če bo Združeno kraljestvo po Brexitu ostalo v skupnem trgu, ne bomo podvrženi le pravilom o državni pomoči, nadzirali se bodo tudi naši davki. Negotovost in obdavčanje brez ustrezne zastopanosti, pomeni, da, še, da postaje še bolj nujno, da Velika Britanija zapusti enotni trg. Brexit zato mora pomeniti, da bomo izstopili iz enotnega trga. Evropska unija ne razume podjetij, ne majhnih, ne srednje velikih in ne velikih. Hvala lepa. Gospod Mono, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar, veliko se govori o MSP-jih v Evropski uniji. Kot če bi ti birokrati v Bruslju imeli kakšno izkušnjo z malim podjetjem. Ali vam je bilo kdaj treba iskati naročnike za vaše storitve oziroma proizvode? E, več izkušenj imate z Wall Streetom in raznimi komercialnimi bankami in zato gre vaša pozornost predvsem velikim multinacionalkam. Konkurenčnost eh, obravnavate z vidika multinacionalk in to na rovaš eh, Evropske unije. Eh, primer za to je tudi Als, Als, Alstom in eh, tisti del, ki ga je prevzel General Electric. Torej, eh, državam je treba dopusti možnost, da bodo lahko prednostno obravnavale male, mala in srednja podjetja in jim omogočila dostop do financiranja. Finančni trgi pa morajo biti zato odprti. Trgi so ciklične narave in e, ta zahteva po hitrem e, povratku naložb e, zato, da se zagotovi konjunktura, gotovo ne gre v prid malim in srednjim podjetjem in njihovim potrebam. Uh, gospod Monos, sprejmete modri karton gospoda Koborna? Ga sprejmete? Ja? Gospod Koborn, izvolite. Eh, Hvala lepa. Sočustvujem s težavami Francije in majhnih obrobnih podjetij. Vemo, da ta zelo trpijo ali se ne strinjate z mano, da bi bil odgovor tale? Francija bi se morala pridružiti Britaniji s Frexitom in mislim, da je gospa Le Pen to že predlagala. Se strinjate z mano? Euh, euh, Spoštovani kolega, ja, hvala. Dobro vem, da podpirate Brexit, jasno. In to je gotovo možna rešitev. Ampak še preden se lotimo Frexita kot možnosti, poskušajmo vendarle izvesti pogajanja o dveh ali treh eh, kriterijih, o kakršnih se pogajamo v zvezi z Združenim kraljestvom. In eh, sicer tako, da bomo zagotovili eh, naše gospodarstvo našemu gospodarstvu boljše razmere za delovanje, kot uh, jih ima Združeno kraljestvo. Hvala lepa, gospod Kasa. Hvala. Morali bi se truditi, da se evropsko gospodarstvo okrepi in da se tako zagotovijo delovna mesta v Evropski uniji. Tako da bomo lahko vsi delali na prostem trgu. In ko rečem prosti, svobodni trg, mislim na članice Evropske unije. Za nje je treba zagotoviti več sredstev in odpraviti ovire, ki še obstajajo, predvsem po času finančne krize. Kot je že bilo rečeno v Združenem kraljestvu, ko se država odloči zapustiti Evropsko unijo, ven pomeni ven. In preden se začnemo pogovarjati o pogajanjih, je pomembno, da vsi razumemo, da izven Evropske unije ne morejo dostopati do stvari, do katerih lahko dostopajo države članice, ki so članice Evropske unije. Treba je pomisliti tudi na podjetništvo. To bi moralo biti del naših družb. Potrebujemo možnost izbire. Novo podjetje bi moralo biti nekaj privlačnega. Spodbuditi bi morali inovativni duh. Pred nami so številni izzivi. Do sedaj še nismo storili dovolj. Mislim pa, da z našimi izkušnjami in našim delom to lahko dosežemo. Zahvaljujem se obema poročevalcema. Res moramo zagotoviti, da se bomo bolj trudili za MSP, -je. posebej tam, kjer je stopnja brezposelnosti visoka, s čimer bomo lahko rešili tudi težave z brezposelnostjo v Evropski uniji. Hvala. Lepa, gospod Pavel, dve minuti in pol. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Krasno Depski pentru modul în care a colaborat la acest eh, dosar. Hvala za vaše sodelovanje na tem področju. Sam zelo podpiram mala in srednja podjetja in evropske podjetnike, saj zelo prispevajo k mm, socialnemu in gospodarskemu razvoju v Evropski uniji. Evropska unija in države članice pa morajo ponujati boljše pogoje za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih in eh, to za naslednjimi ukrepi. Omogočiti mora lažji dostop do informacij in do financiranja, pa tudi do javnih naročil. Eh, zmanjšati mora nepotrebno birokracijo, boriti se mora proti sivi ekonomiji in goljufijam ter vzpostaviti stabilen in predvidljiv zakonodajni okvir. Eh, zato se zauzemajo številni MSP-ji v moji državi, pa tudi v drugih državah. In eh, to, ni, tega ni tako težko storiti. Če želimo povečati konkurenčnost eh, malih podjetij v Evropski uniji, moramo te ukrepe dejansko uresničiti in ne samo zapisati v neki evropski dokument. In uh, Upoštevati morajo to tudi multinacionalke, zato da se bo ustvarilo okolje, v katerem ne bo nelojalne konkurence z njihove strani. Eh, upoštevati morajo to tudi države članice in eh, različni socialni partnerji, sindikati, izobraževalni sistem in tako naprej. Na ta način se lahko premusti ta razkol med potrebami na trgu na eni strani ter ponudbo, ki jo eh, nudijo male in srednje podjetja na drugi. Vsekakor pa se ne smejo zniževati stroški dela na ta način, da se znižuje zaščita delavcev. To namreč povzroča prekarno situacijo med delavci v Evropi in uh, zaradi tega moraj, si morajo tudi MSP-ji prizadevati za premoščanje razlik med spoloma um, ter za zagotavljanje enakega plačila za enako delo za oba spola. MSP-ji uh, eh, imajo možnost za uresničevanje bolj učinkovitega zakonodajnega okvira na tem področju. Hvala. Dziękuję pani Hvala lepa, gospod Hock. Tematu podjel še pan profesor Krasnodemski in jih svet. Hvala lepa. Gospod Krasnodemski je opisal zelo pomemben pojav. Majhna in srednje velika podjetja predstavljajo skoraj 90 odstotkov vseh podjetij v Evropi. In zaposlujejo veliko število ljudi. Odgovorna so za inovacije in gospodarsko rast. Poročilo profesorja Krasnodebskega je zelo dragoceno. Saj vsebuje pomembna priporočila, kako izkoristiti potencial MSP-jev. ocenjujejo se tudi nekatera tveganja, recimo prekomerna birokracija in eh, neujemanje spretnosti in potreb na trgu ter beg možganov. Načeloma gre za zelo dober dokument. Hvala še enkrat. Eh, Naslednja govorka je gospa Van Nieuwenhausen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poročevalec, mislim, da so vsi pred menoj že povedali to, kar nameravam povedati sama. MSP-ji so dejansko vir za nova delovna mesta v vseh državah članicah in zato je bistvenega pomena, da uh, ta podjetja lahko rasejo in se razvijajo in to s pomočjo potrebnih virov financiranja. Um, res je, da predlog za unijo kapitalskih trgov ponuja številne zelo zanimive predloge, tudi prospektus, eh, s katerim se ukvarja poročilo Jurček, je mm, pot v pravo smer. Tudi eh, področje tveganega kapitala je zelo zanimivo, ampak vendarle, Eh, mala podjetja, ki v 80-odstotni miri so še vedno odvisna od bank za financiranje, morajo to možnost imeti in jo imeti možnost izkoristiti. Zato sama menim, da je treba posvetiti posebno pozornost vzajemnemu financiranju ter spletnim platformam za financiranje, na katerih se lahko um, vzpostavi direkten kontakt med malimi podjetji in uh, ponudniki financiranja. In za konec bi želela poročevalcu še čestitati za njegovo poročilo. Hvala lepa. Gospa López Vermejo je naslednja. Minuto imate na voljo, izvolite. Gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mala in srednja podjetja so bistvenega pomena v našem proizvodnem modelu. Eh, zagotavljajo ohranjanje delovnih mest ter proizvodnje v naših državah. Kljub temu pa eh, jih ogrožajo evropske politike. Po eni strani bančna koncentracija eh, in finančna podpora. Tam, kjer smo včasih imeli zelo diversificiran sistem z hranilnicami, eh, blagajnami, različnimi bankami eh, različnih velikosti, ehm, imamo danes samo velike banke, ki eh, financirajo velike multinacionalke in ki se ukvarjajo s špekulacijami. Po drugi strani vidimo upad povpraševanja. Eh, zniževanje plač in javnih prihodkov je vplivalo tudi na poslabšanje položaja malih in srednjih podjetij, ki so v zelo težki finančni situaciji. Tako da čudežne rešitve za to ni, vendar pa je gotovo treba doliti več olja na ogenje financiarizacije, eh, saj se bomo le tako lahko primerno lotili krize, ki sedaj eh, tovče po malih in srednjih podjetjih. Eh, eh, eh. Hvala, gospa predsedujoča. Kar veliko pozitivnih prispevkov smo slišali danes večer se strani oseb, ki uh, se zavedajo pomena MSP-jev in tega, tega se veselim. Uh, vendar pa sam ugotavljam, da je danes še vedno težko razumeti, kateri je pravi problem in katere so resne omejitve MSP-ja v Evropi. To ni le dostop do posojil. Še enkrat uh, ugotavljamo, da znotraj Evropske unije gledamo uh, listje in uh, ne drevesa, v, mislim, vidimo drevesa in ne gozda kot celote. In uh, problem, ki Eh, ga imamo pred seboj, pa je dejansko evro. Evro je glavni problem za eh, brezno, pred katerim so se znašli MSP-ji in banke seveda eh, med problemi ne upoštevajo težav za dostop do kreditov se strani MSP-jev, ampak vsa, vse druge gospodarske težave. Evro danes dejansko povzroča um, izkrivljeno konkurenco in velike težave MSP-jem. In to ni moja interpretacija. To uh, uh, ugotavljajo tudi mednarodne organizacije. Danes MSP-ji na severu delujejo z uh, menjalnim tečajem, ki je za 15 do 20 odstotkov precenjen, medtem ko podjetja na jugu uh, delujejo z uh, implicitnim tečajem, ki je podcenjen. Eh, v takem položaju bodo MSP-ji še naprej zapirali svoja vrata. Po drugi strani pa politika strogih vrčevalnih ukrepov, ki jo Evropska unija usiljuje državam članicam eh, in s katerimi je eh, porušila povpraševanje, gotovo ni nič pomagala v situaciji MSP-jev in tega Evropa danes ne želi videti. Sam ne želim pri tem masakru sodelovati in zato bom rekel naslednje. Če želimo res storiti kaj e, pomembnega za MSP-je, moramo najprej porušiti Evropsko denarno unijo. Gospod Baj. E, eh, Niti ne vemo več, koliko poročil se je v zadnjih letih tukaj eh, že Eh, obravnavalo v zvezi z MSP-ji. Eh, ob vseh teh lepih izjavah pa mm, eh, naše vlade ne storijo nič, da bi zaščitile naša podjetja pred nelojalno konkurenco držav, kakršna je Kitajska. Še slabše, organizirajo pravi socialni dumping znotraj Evropske unije s škandalozno direktivo o napotenih delavcih. MSP-ji tako, so tako žrtve liberalizma in eh, ob tej hudi konkurenciji ter financializaciji na rovaž eh, realnega gospodarstva eh, ter ob eh, veliki birokraciji situacija pač ni rožnata. Zato eh, so možni le nekateri ukrepi. Eh, banke morajo ponovno začeti delati eh, v službi podjetij ter prispevati k boljšemu ravnovesju eh, med družbami. Tudi na davčnem področju eh, moramo zagotoviti večjo ravno, ravnovesje. Hvala. President. Hvala, gospod Piper. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Lepo bi bilo, če bi postavili eh, v ospredje delovna mesta in rast, ko gre za MSP. Hvala obima poročevalcema, ki sta se zares dobro ukvarjala s tematikami v zvezi z MSP. Lepo bi bilo, če ne bi v tem tednu prišli še drugi signali. Levi, zeleni in liberalci želijo novo obravnavo direktive o porodniškem dopustu. Evropska unija naj bi urejala še čas starševstva in poskrbela za očetovski dopust. Želimo urejati nego starejših, želimo biti pristojni tudi za to. Na drugih področjih zahtevamo minimalne plače, želimo evropsko zavarovanje v primeru brezposelnosti in zares razmišljamo o outsourcingu kot eh, nečemer, kar je slabo. Gospe in gospodje, ali nismo slišali klica, ki ga je sprožil Brexit. Želimo zagotoviti zaupanje, ampak z novo birokracijo si kopljamo samo nove grobove. Prerasporeditev birokracije, kršitve subsidijarnosti, to je žal tudi bilanca tega tedna v Evropskem parlamentu. Zato je tako pomembno, da se. Za MSP je zberemo, kot smo se danes večer in povemo to, kar je treba. Hvala. Fernandez, kefišar, ur, Gospod Fernandez, dve minuti, izvolite. Noces, ja. gracias, eh, Dober večer vsem, hvala lepa predsedujoča. Najprej bi se želel poročevalcu zahvaliti za zelo pomembno delo, ki ga je opravil s tem poročilom in zahvaljujem se tudi gospodu komisarju Dombrovski, da je med nami. Se je to zelo pomembna razprava. To je razprava, v kateri moramo zastaviti pot za v prihodnost, na kateri bo realno gospodarstvo v Evropi se spet zaživelo in izboljšalo položaj na področju zaposlovanja in um, MSP-jev. Pregledati moramo vse sektorske gospodarske politike v Evropski uniji uh, in predvideti, na katerih področjih lahko izboljšamo perspektive za rast. Eh, v to moramo vključiti tudi makroekonomsko politiko, ne samo denarno politiko. Vzpostaviti moramo tudi unijo kapitalskih trgov, saj bomo le na tak način lahko olajšali financiranje malih in srednjih podjetjih, ki trpijo predvsem zaradi preniskega povpraševanja na notranjem trgu. Predvsem pa je pomembno povečati konkurenčnost teh podjetij tudi ter zmanjšati socialni dumping, o čemer smo že danes veliko govorili. Uh, Eh, gotovo lahko na tem področju Evropska komisija in Evropske institucije še veliko storijo in mislim, da je to poročilo uh, v tem trenutku zelo primerno. Zato bi želel v teh sekundah, ki jih še imam pred seboj, uh, Um, izreči opravičilo uh, gospodu komisarju, ki mora ob takih poznih večernih urah poslušati sramotne nagovore um, predstavnikov UKIP-a in drugih uh, protievropskih uh, poslancev, ki predstavljajo najslabše, kar Evropa ima s svojim nacionalističnim govorom, ki predstavljajo predstavljajo sramoto za našo zgodovino in za tiste, ki so Evropo ustvarili. To je res doseglo sedaj že nesprejemljivo raven. Gospod Fernandez. Za pričakovati je bilo, če uporabite svoj čas in nagovorite druge poslance, boste dobili modre kartone. Ste pripravljeni to sprejeti? Ja. Gospod Koban. Hvala, gospod predsedujoča, hvala, gospod Fernandez. Govorili ste o UKIP-u. Kar nekoliko smešni ste bili. Gospod komisar, mora tu sedeti zelo pozno, pravite. Ampak mislim, da zato prejema zelo, zelo visoko plačo. Zato se mi ne zdi tako hudo, da mora poslušati takšne pripombe, bolje populistične pripombe, kot vi, gospod, z vašimi pripombami. Nisem prepričana, da ste zastavili kakšno vprašanje. Veste, da se modri karton uporablja za to, da postavite eno vprašanje in nam dobite en odgovor v 30 sekundah. In kakorkoli bomo prisluhnili odgovoru na to. Falta, este projekt... Sveda bomo tukaj toliko časa, koliko je potrebno, ampak ta projekt Evropske unije ne boste porušili, ne vi, ne nihče, ki vam je podoben. Vsi evropski državljani podpiramo solidarnost, eh, podpiramo Evropsko unijo ter suverenost evropskih narodov, vi pa to spodkopavate in spodkopavate tudi vaše lastne države. Nagyszerű. Menjünk tovább, következő. Prav. Prav je predsedujúča upamo, da bo naslednji govornik dejansko spregovoril o temi. Gospod Silikiotis, ena minuta. Gospe in gospodje, MSP-ji imajo visok potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. Evropski parlament pa se spet zauzema za prosti trg, ki naj bi uh, imel čudežno paličico za vse težave. Uh, Eh, in za ustvarjanje novih delovnih mest naj bi imeli tudi bolj prožen trg dela. Seveda um, ima to poročilo dobre namene in gotovo je tudi v besedilu veliko pozitivnih točk, še zlasti v zvezi z varnostjo in zaščito delavcev. Eh, s tem se seveda lahko strinjamo. Ne moremo pa se strinjati z temeljno filozofijo tega poročila. Splošni okvir, ki ga um, predlaga za spodbujanje potencijala zaposlovanja v MSP-jih eh, ne kaže na to, da bi bilo tu možno ustvarjati dostojna delovna mesta, pri katerih bi se upoštevalo delovno pravo, pravice delavcev in tako naprej. Tukaj gre le za eh, isto liberalistično držo, ki eh, je že pokazala svoj neuspeh in eh, zaradi katere je število MSP v zadnjih letih eh, padlo navzdol. Hvala lepa, gospa von Štorh. Hvala. Tako, zdaj govorimo o financiranju majhnih in srednje velikih podjetij v EU. Nekatere elemente v področilu lahko podprem. MSP-ji so zares eh, hrbtenica gospodarstva, zagotavljajo največ delovnih mest, najbolj trpijo zaradi birokracije so in soočajo se s težavami, kako se ustrezno financirati. Vs, vsi trpijo uh, zaradi različnih težav. Gospod Zani je o tem pravkar spregovoril, zato bom to izpustila iz svojega govora. Predlogi, kako izboljšati situacijo v poročilu, so predlogi, s katerimi se ne morem strinjati. MSP-ji ne potrebujejo vreče novih uredb, uh, in direktiv strani Evropske unije. Prav nasprotno, potrebujejo manj regulative, predvsem manj regulative iz Bruslja. Evropska unija je finančni trg od Limana naprej regulirala do smrti in uh, nekatere evropske velike banke prepustila. Uh, hraniti po kapljicah davkoplačevalcem. Zdaj pa trpimo zaradi preveč birokratiziranega finančnega trga in zaradi takšnih bank zombijev. To so strupene posledice eurokrize in zaradi tega trpijo tudi MSP. -ji. Nehajte reševati banke. Pravkar ste to ponovno dopustili v Italiji in na Portugalskem. Banke zombije, prenehajmo hraniti po kapljicah, To bo pomagalo davkoplačevalcem, s tem se bo finančni trg pozdravil in tako bodo tudi MSP-ji ponovno prišli do kapitala. Gospod Salva Bidegajn je naslednji, minuta in pol. Eh. Hvala lepa, predsedujoča in gospod komisar, prosim. Eh, dovolite, da, se najprej, da najprej izrazim svoje čestitke poročevalcu za to poročilo, eh, ki podpira MSP-je. To so namreč podjetja, ki, kot je povedal pred, podpredsednik Dombrovskih, predstavljajo gonilo rasti ter ustvarjanja novih delovnih mest v Evropski uniji. In zato eh, vse vse, kar je zapisano v poročilu, torej vsa podpora, vse, kar lahko storimo za to, da bi spodbudili rast uh, eh, MSP-jev, uh, eh, je premalo. Glede na težave, s katerimi se MSP v Evropski uniji soočajo in še zlasti v južnih državah Evropske unije, glavni eh, problem je namreč dostop do virov financiranja. Uh, ali z drugimi besedami, zaradi različnih stroškov financiranja, eh, ki jih imajo podjetja v različnih območjih evrskega območja. In zato je treba ta podjetja pozdraviti. Eh, in zato tudi pozdravljamo Unijo kapitalskih trgov. Brez dvoma bo to prispevalo k temu, da bodo MSP-ji imeli lažji dostop do financiranja in uh, to moramo tudi upoštevati v poročilu in uh, kasneje v zakonodaji. Hvala. Gospa Gentile, hvala gospod predsedujoča. Gospod komisar, nobenega dvoma ni. Uh, da eh, MSP-ji predstavljajo najučinkovitejši vzvod za rast in za razvoj, saj lahko prispevajo k doseganju najpomembnejših eh, ciljev ter um, spodbujanja zaposlovanja. Zato um, večja dostopnost uh, posojil, uh, poenostavljanje postopkov, boj proti sivi ekonomiji, uh, um, stalno izobraževanje uh, z namenom izboljševanja konkurenčnosti, uh, nove poklicne kvalifikacije in veščine, ki so nujno potrebne, če se uh, želimo približati novim delom, um, novim sektorem na trgu. Uh, Vse to je potrebno. Politike, ki bodo spodbujale rast in ki bodo omogočale uh, vključevanje najšipkejših na trg dela. Ne na zadnje je potrebno tudi več socialne odgovornosti za podjetja, ki morajo nuditi primirne pogoje za življenje in za delo za vse. Najlepša hvala, gospod Stolojan, izvolite colleghi oltre quello previsto. Non usi due pesi. Se opravičujem, ampak več časa ste m, mm, dali govornici na voljo kot drugim, zato prosim, da ne uporabljate dvojnih meril. Uh, Gospod Stolojan, uh, zahvaljujem se gospodu Karasu in vsem tistim, ki so prispevali k pripravi tega odličnega poročila. Pozdravljam v naši sredi tudi podpredsednika Evropske unije. Eh, komisije ter prizadevanja, da se eh, podaljšuje življensko dobo evropskih skladov in virov financiranja, ki podpirajo delovanje velikega števila evropskih MSP-jev. Ta podjetja je treba spodbujati, zato da bodo lahko čim bolje izkoristila možnosti za financiranje, ki jih ponuja enotni trg. In menim, da je v tem smislu podpredsednik Dombrovski spovedal nekaj izredno pomembnega. Bolj kot kadarkoli potrebujemo to unijo kapitalskih trgov in to še zlasti zdaj po brexitu. Glede na to, kako se razvija digitalno gospodarstvo, bi morala Evropska komisija pripraviti nove predloge za financiranje um, inovativnih MSP-jev. To so namreč podjetja, ki imajo konkretne ideje za uporabo in delovanje na področju eh, digitalne uh, industrije. Najlepša hvala. Eno minuto za gospoda Zanonata. Hvala. Podpora MSP-jem pomeni tudi spodbujanje zaposlovanja, še zlasti mladih. To pomeni tudi spodbujanje socialne kohezije. Zato je treba predviditi spodbude za MSP-je, za start-upe in za mikropodjetja, eh, zato da bodo lahko zaposlovala kvalificirano delovno silo ter vlagala v izobraževanje svojih zaposlenih. Program Erasmus za mlade podjetnike, ki jim pomaga pri razvijanju primernih veščin in znanj za vodenje podjetij, je treba še bolj razviti eh, ter ga promovirati. Zato, da eh, bo več spodbude za ljudi, da bodo ustanavljali mikro in mala podjetja. Človeški kapital uh, je premalo uporabljen in podcenjen. Eh, človeški kapital lahko največ doprinese k eh, preprečevanju nelojalnih praks in k premoščanju birokratskih ovir. In to je povezano tudi z možnostmi za bivanje v drugih državah. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Tomci, izvolite. Zelo pomembno je, da so mala in srednja podjetja visoko na naših prioritetnih lestvicah. Vendar se vedno, ko v Evropskem parlamentu razpravljamo o njih, zapletemo pri zelo podobnih problemih. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da je kreditiranje še vedno najbolj pomemben vir financiranja malih in srednjih podjetij. Želim pa izpostaviti še en drug vidik oziroma en drug vir koriščenje sredstev iz evropskih projektov nekatera mala in srednja podjetja ne morejo konkurirati na razpisih ker ne morejo zadostiti vsem birokratskim zahtevam recimo ker nimajo raziskovalno razvojnega oddelka ali kaj podobnega. pozivam torej komisijo da pri naslednjih predlogih in dosjejih v povezavi z msp ji vključi aktivnost podjetniških vozlišč centrov ki bi si jih lahko več msp jev delilo tako bi odpravili marsikatero oviro in marsikatero podjetje bi imelo lažji dostop do direktnega financiranja. imam pa še en pogled na msp je pripraviti moramo okolje za bolj dinamičen trg dela mala in srednja podjetja so namreč zelo pomembni zaposlovalci in še nekaj treba je podjetništvo in podjetniške priložnosti promovirati tudi v fazah izobraževalnega procesa. hvala predsedujoča spoštovani komisar spoštovane kolegice in kolegi. Pogosto se pogovarjam z podjetniki v majhnih podjetjih in zagonskih podjetjih in vedno mi povejo enako. Potrebujejo finančna sredstva in enake priložnosti, zato da lahko razvijajo svoje zamisli na evropskem trgu. Podjetja se ne želijo zanašati samo na en vir financiranja. Možnosti, ki jih imajo, morajo biti čim bolj fleksibilne, kreativne in inovativne, tako kot so tudi podjetja sama. Zagonsko podjetje si ne želi rešitev, ki veljajo za vse. Ne, potrebujejo pristop in zakonodajo na nacionalni in evropski ravni, ki je prilagonjena njim. Kolega Otmar Karas je to dobro zapisal v svojem predlogu, ampak če njegovih ukrepov ne bomo pospremili z hitrimi in učinkovitimi um, praktičnimi projekti, potem bomo sicer zapisali odlično poročilo, ampak iz tega ne bo dejan Izboljšati moramo učinkovitost in zaposle, zaposlovanje na našem trgu. Spodbuditi moramo sklade za socialne, socialna podjetja in eh, podjetništvo. Potrebujemo financiranje, ki bo temeljilo na trgu in to mora biti del unije kapitalskih trgov. Torej, potrebujemo tudi druge rešitve in mislim, da lahko te rešitve zagotovimo tudi mi. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še zadnji govorec, gospod Benste. Minuto in pol imate. Najlepša hvala, predsedujoča. Torej, tudi jaz bi se rad za začetek zahvalil poročevalki za to odlično poročilo o MSP-jih. Zahvalil pa bi se tudi eh, komisarju Dombrovskisu za njegovo veliko zauzetost pri tem vprašanju. Unija kapitalskih trgov je vse kakor nabor pomembnih orodij, ki jih lahko uporabimo pri MSP-jih, ampak uporabiti moramo prav celotno paleto teh orodij. MSP-ji namreč se srečujejo z velikimi ovirami pri dostopu do finančnih sredstev. To so povedali že kolegi pred menoj in slišali smo prav danes zjutraj od predsednika Junkerja, da se bodo povečala sredstva v okviru projekta EFSI. Vseeno pa bi se danes osredotočil na naslednje. Namreč izvajanje bazelskih pravil glede kapitalskih zahtev niso poenostavile zadev za MSP-je, niso jim omogočile lažjega dostopa do finančnih sredstev in niso jim omogočile lažjega izdajanja vrednostnih papirjev. Sedaj prihaja pregled direktive o kapitalskih zahtevah in zdi se mi, da bodo zahteve še strožje. To pomeni, da bodo potrebovala podjetja še več denarja, če bodo želela dostopati do financiranja. Če primerjamo situacijo v ZDA, vidimo, da je tam ta tip financiranja veliko lažji. Pri nas pa podjetja predvsem uporabljajo bančne kredite in to moramo upoštevati pri pregledu Unije kapitalskih trgov. Hvala. Hvala lepa. MSP predstavljajo 99,8 odstotkov podjetij v Evropski uniji, 55 odstotkov BDP-ja in 75 milijonov delavcev zelo veliko prispeva k regionalni in socialni koheziji. V Grčiji so je MSP je prizadel memorandum in njegove hude posledice. Do leta 2015 je izginalo 47 tisoč podjetij in to je povzročilo zelo veliko brezposelnost. Eh, mala podjetja imajo mm, slab dostop do eh, bančnih posojil in zdi se tudi, da uporaba eh, Evropskega sklada za strateške neložbe ne more premostiti ovir, s katerimi se spopadajo MSP-ji. Zato bi bilo treba takoj začeti izvajati programe v okviru tega sklada in uh, omogočiti MSP-jem tudi uh, uporabo novih tehnologij. Nos. Najlepša hvala, gospod Digas. Eh, hvala. Dostop MSP-jev do financiranja je ključni element v današnjem gospodarstvu. Predvsem potrebujemo tukaj pravo diagnozo. Uh, Eh, dostop MSP-jev do posojil je res težava, ampak delovanje eh, naših finančnih trgov eh, in bančnega sistema kaže, da se iz izkušenj iz preteklosti nismo ničesar naučili. Še vedno eh, se podpira zgolj velika podjetja in multinacionalke po načelu too big to fail. Eh, Medtem ko je premalo vlaganja namenjenega za spodbujanje gospodarskega tkiva eh, na regionalni eh, ravni v državah članicah. Najlepša hvala. Zaključili smo postopek pritegnitve pozornosti in zato besedo dajem podpredsedniku komisije, gospodu Dombrovskisu. Izvolite. Uh, madam Chair, honorable. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci. Po tej razpravi sem še bolj prepričan, da lahko storimo še veliko več, da izkoristimo potencial MSP-jev in mikropodjetij, zato da ustvarimo nova delovna mesta in rast. Potrebujemo skupen pristop za to, da poženemo naložbe in izboljšamo zaposlovalno okolje. Unija kapitalskih trgov je seveda pomemben del našega dela. Upam, da bomo lahko dobro sodelovali tako da se bomo lahko dogovorili o začetnih predlogih in nadaljevali z bolj ambicioznimi ukrepi, seveda na podlagi vaših priporočil. Posebej zanimivo se mi je zdelo, da imamo razpravo o dostopu do financiranja in o potencijalu ustvarjanja delovnih mest na področju MSP. -ja. To je seveda zelo povezano. Dali ste mi veliko zelo dobrih predlogov in priporočil. Komisija se veseli sodelovanja z vami glede tega, kako bi integrirali politična področja v eh, ta sektor. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo še poročevalcema. Najprej gospod Kalas. Izvolite, dve minuti imate. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, ta razprava je jasno pokazala, pa tudi količina govorcev ob tej pozni uri je jasno pokazala, kako pomembno je za nas vprašanje okrepitve financiranja majhnih in srednje velikih podjetij. Njihova pomembnost za notranji trg, za rast, za zaposlovanje in tako naprej je jasna. Tega ne bom ponavljal. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so se udeležili te razprave. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci, ki so zelo dobro sodelovali v postopku nastajanja poročila. No, za konec pa bi vseeno rad opozoril na nekaj. Osrednja točka te razprave je bila diverzifikacija finančnih sredstev znotraj Unije kapitalskih trgov za MSP-je. Unijo kapitalskih trgov moramo začeti razumevati kot eh, unijo, financiranja realnega gospodarstva. In dostop do kapitalskih virov za MSP-je moramo omogočiti in poenostaviti. Prav to je tudi del pomena IFSI-ja. Že dosedaj je financiranje MSP-jev znotraj tega sklada zelo uspešen. Del tega je tudi program Erasmus na področju MSP-jev, torej mladih podjetnikov in tako naprej. Potem imamo tukaj še akt o majhnih podjetjih in uh, o enotnem trgu. Potrebujemo pa tudi evropez, evropeizacijo bazelskih kriterijev, namreč uporaba teh bazelskih kriterijev ne more biti enaka v Evropski uniji kot tudi v ZDA. Namreč pri nas je kar 80 odstotkov financiranja MSP-jev na podlagi bančnih posojil, to ne moramo pozabiti. Ampak to poročilo je pomemben prvi korak k temu, da oblikujemo unijo kapitalskih trgov, ki bo dejansko financirala realno gospodarstvo. Hvala. Krasnodebski. Najlepša hvala, sedaj pa še drugi poročevalec, gospod Krasnodebski. Dve minuti, izvolite. Najlepša hvala predsedujočam in hvala vsem, ki so sodelovali v razpravi ter dodali veliko zanimivih mnen. Naj sam dodam še nekaj. Slišali smo veliko o financiranju, o dostopu do finančnih virov, o tem, kako je to pomembno in kakšne so ovire za razvoj MSP-jev. Ampak naj za konec dodam še nekaj. Namreč eh, gre za zadevo, ki je do sedaj še nihče ni omenil. Namreč tega ne moremo doseči, če bomo MSP-je razvijali, ne da bi pri tem promovirali kulturo podjetništva. Pred kratkim je bila narejena anketa med študenti v Nemčiji. Vprašali so jih, ali jih zanima, da bi se samo zaposlili, da bi postali podjetniki. In ugotovili smo, da se želi večina študentk zaposliti v javni upravi. Večina oziroma veliko moških študentov bi si tudi kot prvo izbiro izbrali javne, up, javno upravo. Na drugem mestu za ženske so bile kulturne inštitucije, moški pa so na drugem mestu izbrali avtomobilsko industrijo. Kaj to pomeni? Podjetniški duh je nekaj, kar moramo spoštovati v Evropi. To moramo vzgajati. Očitno namreč ni prioriteta. Mladi očitno menijo, da je najboljša karjerna možnost za njih to, da delajo v javni upravi. Toliko za začetek. Sedaj pa naj dodam še nekaj. In to sem povedal že prej, ampak rad bi se k temu še enkrat vrnil. Namreč v poročilu smo jasno zapisali, da obstajajo velike razlike med MSP-ji v nekaterih državah članicah. Prav zato se ti MSP-ji srečujejo z različnimi ovirami pri svojem delovanju. Te ovire so različno velike in eh, različno pereče. In to moramo upoštevati, namreč MSP-ji na polskem se srečujejo z drugačnimi težavami, kot MSP v Nemčiji, naprimer v Baden-Württembergu. In prav to mora upoštevati komisija pri svojem delu. Najlepša hvala. Hvala za te zamisli. Tako, spoštovani poslanci, sedaj bom zaključila z to razpravo.